voilà merci pour vos interventions et donc euh, comme il se Hvala lepa. In sedaj gremo po dnevnem redu naprej in sicer na vprašanje o subsidijarnosti. In najprej bom dala besedo gospodu Marju Borgeziju za štiri minute. Grazie, presidente. La... Hvala lepa, gospa predsedujoča. Stališče politične skupine, ki jo tukaj zaupam, je popolnoma jasno s tem, s tem vprašanjem komisiji. Želimo dobiti odgovor glede sodbe sodišča za človekove pravice v Štrasburu, kjer gre za razsodbo glede razpil v italijanskih šolah. Gre za nedopustno kršitev načela subsidijarnosti, to pa je načelo Evropske unije in je tudi zagotovilo pravic držav v skupnosti držav. Ne moremo si predstavljati, da imamo Evropsko unijo, kot si jo predstavljamo mi, ki jo tudi podpiramo, brez eh, njene osnove, ki temelji na načelu subsidijarnosti. Če izhajamo iz eh, same sodbe, iz bistva te sodbe. kar se je zgodilo, ni dejanje demokracije in svobode, e, gre nekako za delo miselne policije. Če v šolah visi RSP-lo in se to zdaj mora sneti, potem bomo dobili ne lajično steno, ampak prazno steno. Eh, simbol razpela ima tudi vzgojno funkcijo in lahko deluje. In to dejanje lahko obravnamo tudi kot eh, samomor zahodne kulture, saj izhajamo iz eh, verske svobode, kar se v končni fazi kaže v tej obliki. da preprečujemo ljudem, da živijo po lastni presoji. Tukaj gre za negativ, negativno pravo, ki pravzaprav sploh ne omogoča več verskega obnašanja. In tukaj gov lahko govorimo o kršitvi verske svobode. Tukaj gre za nekaj popolnoma jasnega. Če je treba sneti razpela, ima to univerzalni pomen. Simbolika križa ali razpela ima svoje sporočilo, gre za sporočilo miru, bratstva, kot je to zastopal že velik metafizik. Če razmišljamo o velikih eh, učiteljih eh, tradicionalne kulture, je ta vrednota popolnoma jasna. Jasno pa je tudi, da je ta soba pripeljala do odpravljanja tradicij. Prihaja do prisilne poenotenosti družbe, kar je v nasprotju z evropskim duhom. Skoraj bi lahko videli poskus, da naše države oropajo verske simbolike, ne glede na zgodovinskih vezi za določeno religijo. Gre za univerzalni simbol. Evropska unija mora zaščititi pravice prebivalcev, ljudstev in eh, držav. Evropska unija mora sprijeti odločitve, ki presegajo zgodovinske okvire. Evropski narodi morajo ponovno dobiti svobodo uporabe svojih nacionalnih simbolov. To je tudi zelo pomemben del tudi pravne kulture. Evrope. Načelo subsidijarnosti je tukaj močno prizadeto in zato gre, gre za osnovno načelo subsidijarnosti. Bom takoj zaključil, pravi govornik. Tako prihajamo do središčnega vprašanja, kaj za Evropo pomeni verska svoboda. Ta sodba Evropskega sodišča pravzaprav pomeni teptanje teh pravic ker razpira naj ne bi več visela v šolah. Govornika so prekinili. Naslednji je Antonio Kancian za dve minuti. Eh, Hvala. Lepa, gospod komisar, kolegice in kolegi. 3. novembra je Evropsko sodišče za človekove pravice poskrbelo za to, da je treba ustraniti razpele iz italijanskih šol. V Nemčiji, v Franciji in Italiji od leta 1989 velja opozorilo, da gre tukaj za versko svobodo. Italijanska država se je ponovno odzvala na to leta 2006 glede sekularnosti države, ki naj ne bi bila ustrezno upoštevana in ni združljiva z kulturno identiteto naroda. Želeli smo posoviti predvsem na to, da ima eh, ta zadeva lajični, sekularni značaj. Poskušali smo zadevo formulirati tako, da bi pokazali, da bodo v Štrasburu eh, nekaj dni tudi ugotovili, da so katoliški simboli običajni v večini evropskih držav. Ponovno izraz eh, nekega kulturnega ozadja. Tudi evropski simboli so kulturnega izvora. Sodišče zahteva nedopustne laicistične ukrepe in to krši načela subsidijarnosti. S tem se postavlja pod vprašaj naša identiteta, e, ljubezen, sobivanje, enakost. E, zato razsodbo gre za napad na pravičnost. E, in pravičnost moramo in pravico moramo tudi obraniti kulturne vrske vrednote so jedro naših eh, družb. Jutri bomo priča podelitve Saharove nagrade, eh, teh institucij in tudi mednarodne organizacije to počenjajo na osnovi demokratičnih načel. Zdaj pa ima besedo gospod Mario Mauro. Pardon, la bonne commissaire, excusez-moi se upravičujem, eh, še prej ima besedo gospod komisar. Gospa predsedujoča, z veseljem sem prisluhnil gospodu Maru, oziroma mu bom prisluhnil, ko bo spregovoril za menoj. Moram reči, da morajo obstajati določena pravila in tudi pravice. Res je, da je treba spoštovati vse pravice, tako kot so zapisane v devetem členu Evropske konvencije o človekovih pravicah in tudi v listini o človekovih pravicah. Je pa res, da je treba vse to gledati tudi v luči izvajanja prava skupnosti. V Evropski uniji nacionalno pravo o verskih simbolih v javnih stavbah pač spoštujejo pravno ureditev držav članic glede na načelo subsidijarnosti pa se morajo vse te zadeve ustrezno izvajati. Res pa je, da se načelo subsidijarnosti ne more na ta način uporabljati, kadar gre za izrek sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice, ki mora že v vseh svojih odločitvah spoštovati vse prej navedene listine in konvencije. Uh, In to je vse povezano tudi z delovanjem sveta Evrope. Res pa je tudi, da je izvajanje sodišča za človekove pravice zavezujoče za vse države, ki so podpisnice konvencije in seveda tudi v smislu člena 43 se lahko vse države pritožijo velikemu senatu sodišča. Glede na informacije, ki smo jih lahko videli v tisku, se bo tudi Italija odzvala s pritožbo na veliki senat. Torej, prosim vse, ki se oglašajo v zvezi s tem, naj se dobro podučijo o, de o dejstvih in o tem, kakšne eh, so dejansko pravno veljavne določbe veljavnih konvencij in listin. Naj vas spomnim še enkrat na Evropsko konvencijo o človekovih pravicah in eh, tudi na to, da sodišče za človekove pravice odloča v skladu z vsemi veljavnimi mednarodnimi listinami in dokumenti. To je vse, kar lahko zaenkrat rečem in z veseljem in pozorno bom prisluhnil naslednjim govornikom. E, no in sedaj dajem naprej besedo gospodu Mauru. Hvala lepa, gospod predsedajoča. Zahvaljujem se tudi gospodu komisarju za jasno presojo tega, kar sodi v pristojnost držav članic. Prepričan sem v potrebo po sekularnosti, lajičnosti naših eh, eh, družb. Vera, religija ne more biti rešitev političnega problema. Rešitve političnih problemov pa ne bomo našli tudi s tem, da se bomo borili proti eh, veri oziroma religiji. Zato bi podal en paradoks kaj bi se zgodilo, če bi sodbo eh, Evropske sedišče za človekove pravice uporabili, torej to sodbo, da je treba odstraniti razpela iz italijanskih šol, odstranili tudi, uporabili v smislu, da bi odstranili javne simbole v državnih eh, institucijah. Kaj bomo naredili z posameznimi vsega, zastavami držav članic, eh, posebej dvigam grške, tukaj imam zdaj izruženo kraljestvo, ki ima celo tri križe na svoji zastavi. Veliko zastav vsebuje križe in eh, zakaj so križi na teh zastavah iz istega razloga, kot imamo razpela v učilnicah. Eh, to je stvar kulture, ne religije. Zato bi morali državam članicam prepustiti, da same ocenijo, v kolikšni meri je smiselno uporabljati takšne tradicionalne oblike. Se imamo svobodo vero izpovedi in imamo tudi sekularnost, lajičnost eh, inštitucij, državnih inštitucij. Oboje je treba spoštovati in to moramo tudi ustrezno zastopati. In to je tudi del uh, zastopa torej prizadevanje ljudi za večnost. Hvala lepa, gospod Lopez Aguilar. Hvala lepa. Kot eh, poslanec tega Evropskega parlamenta sem pripričan, da imam tisk kot marsikateri državljan, da gre za brezpredmetno razpravo. Tukaj moramo zadeve pojasniti. Gre za sodbo Evropskega sodišča za človekove pravice. To ni Evropska inštitucija. To je nekaj, kar z nami sodeluje. Seveda, kot eh, priznavamo eh, to institucijo. In tukaj gre za pravno odločitev in ne nekaj, o čemer bi razpravljali tukaj v parlamentu. Nikako ne moremo eh, postavljati pod vprašanje nekaj, kar je odločilo sodišče. Tudi sodišče se je ukvarjalo z svobodo veroizpovedi, ki sodi v ustavni red držav članic. Gre za temeljno človekove pravice, ki je vključeno tudi v listino temeljnih svoboščin Evropske unije. Sodba sodišča je v redu. Tukaj je zagotovljena svoboda veroizpovedi in zaščita religiji. Gre za nekaj, kar ima vpliv na evropsko kulturo že zadnjih 60 let. Sodišče oziroma nobena sodba sodišča pa ne vodi v to, da bi spreminjali zakonodajo posamezne države članice. Kajti ta sodba pravi, da ne bi v konkretnem primeru delovali na ta način. Države članice pa morajo sprijeti ustrezne konkretne odločitve, kar zadeva spremembe zakonodaje, če se želijo držati sodbe sodišča, kar ni nujno. Tako da ni nobenega razloga za to, da se katerakoli država članica tukaj razburja. Nišče, nikomor ni treba spreminjati zakonodaje in pravnega reda v posamezni državi. To velja za Italijo in tudi za nobeno drugo državo. Nobena država ne bo spreminjala na tej osnovi. In kar zadeva subsidijarnost, subsidijarnost je evropska pravica, ampak za njo tukaj sploh ne gre. To sploh nima nobene povezave z sodbo Evropskega sodišča za človekove pravice. Če bi kršili pravico subsidijarnosti, potem ja, ne pa, kadar gre za zadeve, ki nasploh ne zadevajo in ta sodba nasploh ne zadeva. Po mojem mnenju je upravičena, ampak eh, sploh ni pomembno zaradi tega, ker se nič ne bo zgodilo. Ta sodba ne bo imela apsolutno nobenega vpliva zaradi tega, ker ne gre za Evropsko inštitucijo. Hvala lepa, gospa Sofija Intfeld. Hvala lepa, gospa predsedujoča v tem zavajočem naslovu imamo besedo subsidijarnost. Subsidijarnost je po mojem mnenju sprejemanje odločitev čim bliže državljanom in ta raven, kolegice in kolegi, je posamezni državljan. In ko vi pravite v vaših resolucijah, je, da so pravice nacionalnih držav nad pravicami posameznih državljanov. Naša naloga v tem parlamentu je, da zaščitimo pravice državljanov, ne pa držav, Drugič, če bi verjeli, da ne, tukaj ne gre za zadeve Evropske unije, potem me zanima, zakaj so te zadeve vključene v kopenhagenskih kriterijih, zakaj zahtevamo od držav kandidat, da spoštujejo eh, delitev crkve in države, če tega ne moremo zahtevati od vlastnih držav. In tretjič, dragi kolegi, če pravite, da Evropski parlament ni kompetenten za razpravo o tem, me zanima, zakaj lahko razpravljamo o obliki kumar, ne pa o temeljnih pravicah naših državljanov, kar zadeva Evropsko konvencijo o človekovih pravic in eh, sodbo Evropskega sedišča za človekove pravice. Zdaj smo dva tedna po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe, ki zahteva, da bo eh, Evropska unija pristopila konvenciji človekov, o človekovih pravicah. A ne bo paradoksalno, če bomo istočasno zavrnili pristojnost Evropskega sodišča za človekove pravice. Kako bomo to razložili našim državljanom? Gospod Lopes je to že povedal. Politiki nimajo kaj se vmešavati v sodbe sodišč. Sodniki bodo upravili svojo nalogo, lahko rečemo, da nam je všeč sodba ali pa ne, ne smemo pa se vmešavati v njihovo delo. Naša skupina, skupina ALDE, Evropski liberalci se zauzemajo za pravice vseh državljanov, ALDE verjame v raznolikost v Evropi, kjer ima vsak pravico do lastne eh, veroizpovedi, pa tudi pravico, da se odpove eh, določeni eh, veri države in nesodišča morajo omogočiti državljanom, da bodo živeli svobodno v skladu z lastno vestjo, zaščititi jih je treba. Država jih mora zaščititi in situacija bo zelo resna, če bodo ljudje čutili, da morajo iti na sodišče mogoče zato, da se obranijo pred državo. E, zavrnite resoluciji EPP-ja in ECR-ja. Hvala lepa. Zdaj pa ima besedo gospod Miroslav Piotrovski za eno minuto. Tajnstvo, zvaživši... Gospa predsedujoča, dame in gospodje, obstajajo zgodovinska dejstva in ustanovitelji Evropske unije so bili krščanski demokrati, da ne naštevam vseh imen Adenauer, Schuman in tako naprej. In v njihovem imenu govorijo tudi krščanski simboli. In prav tako eh, je tu priča tudi evropska zastava, ki ima sprejete simbole zvezde, enake kot se pojavljajo tudi v številnih simbolih krščanstva, da ne omenjam okrog glave device Marije. In zato moramo v tej luči pogledati tudi sodbo Evropskega sodišča za človekove pravice. Mislim, da sodniki, ki so jih imenovali, politiki, nimajo pravice, da bi izničili pomen simbola križa. In mislim, da ta sodba izpodbija same krščanske vrednote. Menimo, da je to napad na krščanske vrednote in da bo to vodilo k katastrofi evropskih razmerah. In eh, zato mislim, da ne smemo zmanjšati pomena razprave o teh zadevah. Sedaj pa gospod Manfred Weber, dve minuti. Hvala lepa, lepo, da imamo to razpravo. Kolega Lopes je opozoril na to, da kot pravnik eh, zastopa mnenje, da nismo pristojni. Jaz pa ne govorim tukaj kot pravnik, ampak kot politik. Ta sodba zadeva milijone ljudi v Evropski uniji, zato je dobro, če o tem tudi razpravljamo v naši hiši. Druga stvar, ki bi omenil, je razmerje med eh, crkvijo in državo. To je bilo vedno sporno vprašanje in je vodilo v krvave spopade. Zelo pogumno je, da se Evropska unija Eh, pripravila do tega, da deli crkv in državo. Ampak, gospod in gospodje, v Evropi imamo različne eh, modele. Laicizem v eh, Franciji, v Britaniji imamo največ, najvišjo predstavnico crkve v osebi kraljice. Imamo različne oblike razvoja odnosa med crkvijo in državo. Zato moramo državam omogočiti, da vsaka gre po svoje poti. Bi pa šel še korak naprej, ne bi govoril o subsidijarnosti, ampak o osnovnem vprašanju. Gre za vrednote, solidarnost, subsidijarnost, svoboda. Brez eh, krščansko-judovske eh, umestitve oziroma ukrenitve teh vrednot. Teh vrednot ne bi imeli. Zakaj tega nimamo v arabskem svetu? Zato, ker izhaja iz eh, judovsko-koščanske kulture. Ne da bi koga seveda poskušali prisiliti, da pristopi v našo vero. Ponosni smo na svoje vrednote, ampak eh, kolegice in kolegi, gre za svobodo, vero izpol. Vedi, da se jaz odločim, če bom ateist, to je v redu, to je tudi legitimno in zato smo se tudi borili. Imamo pa tudi pravico do veroizpovedi. V moji regiji z enim milijonom prebivalcev imam 80 odstotkov eh, katolikov. In tako kot ateisti zahtevajo tolerantnost, tudi katoliki zahtevajo tolerantnost nevernikov do njihove vernosti in tudi izražanja eh, te vernosti in sprijemanja tudi krščanskih eh, simbolov strani manjšine. Tudi to sodi v svobodo vere izpovedi in tisti, ki zahtevajo toleranco, bi morali to zastopati tudi do tistih, ki zastopajo določeno vero izpoved. Hvala lepa, gospod Weber, Joana Senezin. pani przewodnicząca koleżanki i koledzy europejski evropsko sodišče za človekove pravice v strasbourgu je popolnoma upravičeno dejalo da eh, križ v šolah pravzaprav posega v pravice učencev in njihovih staršev in sodniki so se odločili da je ta križ v tej obliki v nasprotju konvencijo o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah. In tu gre seveda za čisto jasne pravice. Jasno je, da se desničari pretvarjajo, da ne razumejo pomena in konteksta te sodbe in nehajmo se pretvarjati. Namreč evropske institucije lahko sicer podajo svoje mnenje, vendar je sodišče kot tako organ sveta Evrope. In dejstvo je, da če sodba meni, da je križ v tem kontekstu neprimeren, to nima nič opraviti z našo listino o človekovih pravicah. In treba je torej spoštovati tudi vse tiste, ki menijo, da je načelo delitve med državo in cerkvijo prevladujočega pomena. Ta sodba je torej samo uresničenje pravic vsakega posameznika v nasprotju s poskusi klerikalizacije, ki smo jim priča v številnih državah. Torej, tisti, ki so druge vere, ne morejo nikakor uveljavljati svojih pravic, po mnenju nekaterih, niti jih uveljavljati pred nacionalnimi sodišči ali Evropskim sodiščem. Gre torej za zelo drobnjakarske razprtije in treba je razmišljati o konkretnih zadevah. Tukaj se govori o šolah, ne o vseh možnih javnih krajih. Ne govorimo o tem, da je treba odpraviti križe z vseh zastav in podobno. In nihče tukaj ne napada cerkve, ne napada krščanstva, temveč zagotavlja pravice tudi tistim, ki so proti klerikalizaciji. Sama lahko rečem, da se v moji državi to pogosto dogaja in lahko rečem, da so to seveda zadeve, ki jih Evropski parlament niti komisija niti svet ne bodo preprečili. Ampak ravno zaradi tega je ta zadeva prispela pred Evropsko sodišče za človekove pravice. In lepo vas prosim, ne smešimo odločitev takega sodišča. Hvala lepa, gospod, hvala lepa, gospod Kasini, za dve minuti. Eh, hvala lepa. Sodba Evropske središče za človekovih pravic ni zmotila samo eh, vernike, ampak tudi tiste, ki v razpelu vidijo eh, simbol eh, tolažbe, tolažbo in simbol svobode in vir tolažbe. Potem bi morali odstraniti tudi velike križe, ki stojijo na vrhovih gora, prepovedati eh, bi morali eh, angliški kraljici, da je članica anglikanske cerkve. Vse to bi imelo zelo velike mm, posledice v civilni družbi. Te pravice so del pravic posameznikov, posameznih, gre pa tudi za pravice narodov. A nič ne šteje tradicija in stoletna kultura, ki je vplivala na razvoj posameznih eh, narodov. Vprašanje je tudi, kako so človekove pravice povezane z načelom subsidijarnosti. Tukaj gre za različna načela, ki jih lahko tolmačimo različne načine. Zakaj bi državam vzeli možnost, da ustrezno zagotavljajo uh, človekove pravice, glede na etnično senzibilnost eh, posameznih eh, držav. Evropska unija je priznala pristojnost eh, držav članic pri najbolj spornih vprašanjih, naprimer pri eutanaziji. Izbonska pogodba nas zavezuje, da upoštevamo evropske vrednote, kar pomeni, da moramo dobro razmisliti o novi osmeritvi. Eh, Evropskega sodišča za človekove pravice. Težko bi bilo, če bi nek eh, nadnacionalni organ sprejel mm, razsodbo, ki sploh ne upošteva več eh, tega, kar demokratično velja. Če postanemo neobčutljivi za potrebe in svoboščine ljudi, resolucija, bo upajmo, Evropske ljudske stranke dobila široko podporo. Hvala lepa, gospod Kasir. Zdaj prihajamo na. Um, postopek HDI, gospod Mikolasik. Po en minut. Eno minuto. Dejni Evropi, jednotlivih štatov, a teda Evropske unije so. Evropska unija je eh, družba narodov, ki so tesno povezani z krščanstvom, če nam je to všeč ali ne. Je, Evropa je povezana, zato tradicija, tudi eh, pogodba ima v vodnih izvajah, iz, izjavah eh, navedbe krščanskih vrednot, na katerih temelji Evropska unija. Temelje samovoščine zagotavlja Evropska listina človekovih pravic in eh, mednarodna konvencija za zaščito človekovih pravic in temeljnih eh, svoboščin. Te vrednote delijo države članice in so jih razvijali skozi stoletja zato pa morajo upoštevati nacionalno kulturo in se braniti pred in kaznovati tiste države, ki eh, kršijo te vrednote. Za zluček ne povem, da ne določbe listine, ne eh, konvencije širijo pristojnosti Evropske unije. Gospod Jazdemira señora presidenta empiezo pidiendo prestadas algunas palabras integralni del naše kulture in zgodovine staro je že več kot 2000 let. Prav gotovo so človekove pravice pomembne, ampak mislim, da demokracija kljub temu lahko deluje in da deluje tudi zato, ker je vera k temu pripomogla. Kar zadeva subsidijarnost, jo je treba omogočiti in to morajo omogočiti vse institucije, tudi Evropsko sodišče. Svoboda izražanja in svoboda veroizpovedi sta pomembna postulata in države članice morajo imeti možnost, da omogočijo izobešanje tudi verskih simbolov v svojih realnih prostorih. To je del naše zgodovine, naše kulture, samo na ta način lahko zagodovimo svoboščine brez cenzure, kajti ravno to bi spodkopalo temelje naše družbe. Gospod Papa Nikolao ima besedo. Hvala, gospa predsedujoča. Tudi sam menim, da je Evropsko sodišče za človekove pravice sprejelo napačno razsodbo, ko je odločilo, da je treba odstraniti razpela v šolah, ker je treba upoštevati pravice drugih, gre bolj za socialno vprašanje, družbeno vprašanje. Še vedno stanemo zvesti oziroma moramo ostati zavezani na čajno subsidijarnosti, ampak eh, izobešanje, razpel oziroma križev ni neko verska diskriminacija, gre za kulturo posamezne države, ki se tukaj izraža. To velja tudi za mojo državo. Imamo uh, učilnice, v katerih visijo ustrezne ikone, ne glede ne na to, s tem nočemo usiliti učencem neke vere, ampak gre za našo kulturo, ki jo zastopamo, to je povezano z našo vero, z našimi prepričanji in sicer vero, ki, je, zaža, ki je zažal tudi pod otomansko prevlado gospa Sivanska. Naj komentiram tri zadeve. Ko smo pred Božičem, še vedno po mnogih letih, 60 letih, razpravljamo o stebru našega združenja, to je načelo subsidijarnosti. Gospod Borgezi je postavil vprašanje glede razsodne Evropske sodišče za človekove pravice in Štrasburu, kjer ne bi šlo za kršenje Evropske konvencije z izobešanjem razpil v italijanskih šolah. To je zbudilo mnoge skrbi v mnogih državah članicah. Slovaški parlament je prejšnji teden sprejel resolucijo, da gre za odločitev, ki je v nasprotju z kulturno tradicijo. Če si pogledamo resolucijo, o kateri naj bi glasovali v četrtek, tukaj se ne počutim dovolj dobro, mislim, da nismo dovolj jasni pri tistih točkah, s katerimi je povezana Lizbonska pogodba. Hvala lepa, gospod Alen. Hvala lepa. Če ugotovimo, da nas ni veliko v dvorani, ki bi razpravljali o vprašanju eh, križev in razpel, in tukaj govorimo tudi o vprašanju subsidijarnosti, zato lahko pridemo do sklepa da živimo v Evropi, ki se sramuje. Resnice krščansko-judovske tradicije, ki je skupni jezik Evrope. V Evropskem parlamentu imamo 24 eh, uradnih jezikov, ki kažejo, da ni nič, kar bi Evropo tako povezovalo kot eh, krščanstvo. Zato vprašanje komisarju Baroju. Potem, ko so v Švici na referendumu odločili, da ne smejo več graditi minaretov, zakaj naj bi potem Arabska liga, Islamska konferenca in tako naprej, zakaj so se vse te organizacije uprli rezultatu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 tisti, ki so protestantske vere in za katere ni pomemben križ, ampak kakšen drug simbol, naj povem naslednje. Prihajam iz volilnega okraja, v katerem je 99 odstotkov voljivcev katoličanov. Vsi moji otroci hodijo v šolo z katoliškimi otroci, nas ne moti križ. Eni. In tukaj je treba razlikovati med različnimi simboli. Mene to ne moti, druge to moti, ker v tem vidijo simbol inkvizicije v državah, v katerih obešajo eh, križ na stene, ker je to tradicija in ker so to tudi crkvene šole, to običajno, ampak eh, mislim, da o tem ne bi smeli razpravljati. Razpravljati bi morali bolj o tem, kako bomo išli iz eh, gospodarske krize in rešili druge probleme. Kot vidite, moramo, zakaj so se nekateri v italijanski šoli oprli proti eh, križu, razloga je treba preiskati. Naj pa povem, da, ne, da nima nič proti križom. Sem pa zato, da moramo spostaviti razmere tako v Italiji, kot tudi v Romuniji, kot tudi v moji državi, da o tem sploh ne bomo razpravljali. Gospodot. Pogod minut. Eno minuto. In recent years we have witnessed an ongoing campaign uh, to suppress. Ljudje smo imeli veliko kampanj um, proti svobodi veroizpovedi. Redel, ki je ustvarjala partnerstva, izgubila svoj mm, primer pred eh, pritožbenem sodišču, ker se zazemajo za pravice kristjanov, kristjani vedno izgubljajo. Prav tako so v angliškem parlamentu glasovali proti zakonu za zaščito eh, crkve in ohranitve crkve. Eh, Združeno kraljestvo naj bi eh, zmanjšalo tudi versko obrambo v svojih delovnih pogodbah. Na to je opozorila komisija. Naj se komisija sramuje zaradi tega, kristjane je treba zaščititi, ne kaznovati z zakonom. Hvala lepa. Za konec pa eh, pridajam besedo komisarju Baroju. Ja. Hvala, gospa predsedujoča. Države, ki jih najbolj poznam, so se soočale v zvezi s tem vprašanjem s hudimi nasprotujočimi si mnenji sam lahko osebno rečem, da Evropskemu parlamentu želim naj ostane strpen in da moramo spoštovati vsi načela vzajemnega spoštovanja. Treba je spoštovati vse, tiste, ki gojijo to tradicijo in tiste, ki je ne gojijo. Evropa sloni na temeljih kulturne, verske raznolikosti in zelo preprosto lahko to rečem. Sam sem trpel ekscesna ravnanja obeh strani tam, kjer sem živel. In zato vam lahko povsem pošteno rečem, da resnično ne vidim, zakaj bi se naj ta razprava odvijala tukaj, ker bi se po mojem mnenju morala odvijati vendar pri svetu Evrope in v naših nacionalnih parlamentih, po mojem mnenju, bi se taka razprava morala odvijati tam. In Oprostite, če moram govoriti tukaj v imenu komisije in reči, res je, komisija je zelo predana vsem smotrom in ciljem svobode, svobode izražanja, svobode iz, veroizpovedi in res je, da to zagovarjamo, vendar se komisija ne more odzivati izven svojih pravnih pristojnosti, ki jih vzpostavljajo pogodbe nekaterih temelji njeno delovanje. In ne moremo se izrekati o zadevah, ki niso povezane s pristojnostmi, ki izhajajo iz prava Evropske unije, iz prava skupnosti. Lahko samo ugotavljamo različna stališča, ki so bila danes izrečena tudi tukaj. Vendar ne moremo soditi o zadevah, ki se ne dotikajo Evropskega pravnega reda, pravnega reda Evropske unije in kot rečeno, te zadeve urejajo interni nacionalni pravni redi in ureditve, je pa to vsekakor bila zanimiva razprava, tudi koristna je zelo, e, vendar vam moram še enkrat reči, da vsem e, udeležencem v tej razpravi še enkrat Lahko povem samo to, da gre tukaj za svet Evrope, za vprašanje, ki ga lahko razrešuje le svet Evrope in njegovi organi in da je to povezano sicer eh, s konvencijo o Evropsko konvencijo o človekovih eh, pravicah in vendar je to sodišče varuh teh pravic človekovih pravic, kot rečeno, je vse skupaj v pristojnosti sveta Evrope in tam so zato pristojni organi. Žal mi je, ker sem se moral toliko krat ponoviti, vendar res nimam drugega odgovora. Prepričan sem, da smo se znašli v skupku težav in problemov, ki jih obravnavamo tukaj in smo vendarle nekoliko zgrešili področje, ker to ne sodi v pravni red Evropske unije. Hvala lepa, gospod komisar. Mislim, da je s tem naša razprava za danes zaključena. In naslednje zasedanje je jutri od 9 do 13 in od 5.